Eno štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 izhodično besedilo. Proti za. Sprejeto. Peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 odstavek izhodično besedilo, treh deli prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 odstavek izhodično besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto. 30 odstavek je izhodično besedilo za, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 34 odstavek v dveh delih za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 35 odstavek je izhodično besedilo v štirih delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Proti. Vzdržanje. Sprijeto. Drugi del za. Proti. Vzdržanje. Sprijeto. Tretji del za. Proti. Vzdržanje. Sprijeto. Četrti del za. Proti. Vzdržanje. Sprijeto. Prvi amandma v pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi podali svoj glas, konec glasovanja. Zavrnjeno. O savek 38 je skorično veselo za, proti vzdržani sprijeto, šesti amandma za, proti vzdržani zavrnjeno, sedem za, proti vzdržani zavrnjeno. 56 je odstavek izhodišno besedilo prvi video za proti vzdržani sprijeto. Drugi, tretji del poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Drugi del za, oziroma glasujte. Tretji del, glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprijeto. 57. odstavek je sodišče besedilo v treh delih. Prvi del za, proti je vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Tretji del za, proti vzdržani sprejeto. 58 odstavek izhodiščno besedilo v dveh delih za proti vzdržanje. Sprijeto drugi del poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Eh, sklici izhodiščno besedilo devet za proti vzdržanje. Sprijeto. Sklic 29 eh, za proti vzdržani sprejeto. Sklic 30 za proti vzdržani sprejeto. Sklic 43 za proti vzdržani sprejeto. Sklic 46 za proti vzdržani sprejeto. Osmi imam po imensko glasovanje, glasujte prosim. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Ovodna izjava F, izhodično besedilo, v štirih delih, prvi del za, prav te je vzdržanje sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprijeto, tretji del za, proti, vzdržanje sprijeto, četrti del za, proti, vzdržanje sprijeto. Resolucija tako spremenjena v celoti. Glasujte prosim poimensko. Ste vsi vdali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto. Prihajamo na poročilo kolega McAllisterja. Tretja madma za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Odstavek štiri, izhodišče besedilo za, proti, vzdržani, sprijeto. Amadva sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti odstavek v dveh delih za, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Trinaj za, proti proti vzdržanje sprijeto. Izhodiščno besedilo s tem postaje brezpredmetno. Amandma 9 za proti vzdržanje zavrnjeno. 10 za proti vzdržanje sprijeto. 44. amandma oziroma odstavek 44 poimensko. Zdaj pa še enkrat preverjamo deseti amandma. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 44 odstavek, glasujte, prosim, poimensko. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja prijetom. 46 je v vsakih dveh delih prvi del za, proti, vzdržanje sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprijeto. 56 je odstavek, dveh delih prvi del za, proti, vzdržanje sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprijeto. 11 je odstavek za, proti, vzdržanje sprijeto. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 12 za proti vzdržani veto. Drugi amandma za proti vzdržani zavrnjeno. 70. odstavek, sodišno besedilo v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprijeto. Drugi del za proti vzdržani sprijeto. Uvodna izjava E, eh, amandma ena za, proti zavrnjeno. Amandma pet za, proti vzdržani zavrnjeno. Štiri za, proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj prihajamo do resolucije AMFETA v celoti. Po imensko glasovanje glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja angenommen. Sprejeto. Willkommen dann zum Bericht Donjon. Prehajamo na poročilo Donjon. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, izhodišče besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 imamo doma za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 3, izhodišče besedilo za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izhodišno besedilo bo imensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi vdali svoj glas, konec glasovanja. Sprijeto. Ampak doma 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sredično besedilo od stavka 12 v treh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprijeta drugi del poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi vdali svoj glas. Konec glasovanja. Sprijeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 2 v dveh delih, oba poemensko, prvi del glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del je s tem brezpredmeten. 26 je amandma za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Skladično besedilo 16. odstavka v dveh delih, prvi del poimensko, glasujte prosim. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto 29 za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjeno. Amandma štiri, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 30, eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izhodišče besedilo 21. stavka, zdaj delih, prvi video za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Воздержание. Сприето. Амадма 5 за. Против. Воздержание. To bomo preverili. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amarma 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izhodično besedilo od stavka 24, do je za, proti, vzdržanje, sprijeto. Amarva 7, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26. odstavek je sodišče besedilo, pomensko glasovanje glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ano, osem pomensko glasovanje glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 9 za, proti vzdržanim. Zavrnjeno. Ostalih 37 izhodišno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeti drugi del poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Deseti amandma za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 43. odstavek, skladično besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Ja, amandma 32, kdo je za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno. 48. odstavek, skladično besedilo, poimensko glasovanje, glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Amo doma 39 za. Proti. Še enkrat. 39 je madma za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Amadma 11, premijensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadoja 12, premensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadoja 13, za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 64, izkoriščo besedilo, pomensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi, ki glasovali? Zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprijeto. Amarma 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 izhodiščno besedilo, pojmensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi vdali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto. Amarma 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 odstavih so višno besedilo, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 69 odstavih so višno besedilo, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Amor ima 14, poimensko glasovanje, glasujte prosim ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja. Zavrnjeno. Ostalih 73 izhodišno besedilo, kdo je za, proti, zdržani. Sprijeto. Ama 238 poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi udali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto. Izhodično besedilo odpade. Amadma 15, pomensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi oddajali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 16, pomensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi oddajali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 35, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 17 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Ostaje 106, izhodišče bezdelo dveh delih predel za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Ostaje 107, izhodišče besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 odstavek, v dveh delih predel za, proti, vzdržani vzdržani. Sprijeto drugi del poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako spremenjena resolucija celoti. Glasujte, prosim alle abgestimmt? Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Kommen dann zur Entschließung betreffend den Standpunkt des Europäischen Parlaments. Zdaj pa stališče Evropskega parlamenta o konferenciji o prihodnosti Evrope, šesti amadma, pomensko glasovanje, glasujte prosim, šesti amadma. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. amadma pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 36. pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 16. za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 37. Eh, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma ena, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 40 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 19 pa je imensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 41 pa je imensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovani? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amarma 18 za, proti, vzdržani. Sprijeta 42 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amarma 21 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amarma 44 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Amarma 2 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Izhodišo besedilo odstavka 7, dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje je sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje je sprejeto. Amarma 45 za, proti, vzdržanje je sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Osme stavi skladično besedilo, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Marma tri, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amla 46 po imensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa deveti odstavek izkoriščeno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 22 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. 47 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Skodično besedilo od desetega odstavka. Po imensko glasovanje glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Amar ima 48 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma 71 bo imensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 49 bo imensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50 je manj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amor 75 poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto. Amor 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amor 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amor 69 za, proti, proti vzdržani sprijeto. Amadma 72 poimensko glasovanje. Ne preverjamo amadma 69. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijeto. Amadma 72 poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo s tem odpade, amadma 52, pomensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 pojemensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70 poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo s tem brezpredmetno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amanoma 73, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja njem. Ja. Zavrnjeno. Amad ima 54 pojemensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo k amadmaju 76. Tu smo dobili ustni predlog spremembe. Kolega Freund. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tukaj bi vložil ustni predlog spremembe, da bi Štrasburg nadomestili z Bruslju, to je sedež večine institucije Evropske unije in mislim, da je pomembno dati državljano jasen eh, signal, da jih jemljamo resno, da bomo imeli na koncu eh, državljanskih agor v Bruslju, ne pa v Štrasburu. Kolega Freund, eh, moram vas prekiniti, ker utemeljitve niso dopustne. Ima kdo kaj proti temu predlogu spremem? 40 eh, poslancev mora vstati. To je že 40 kolegov. Ustni predlog spremembe je zavrnjen, zato bomo glasovali. Hmm o prvotni verziji amadmaja 76 glasujte prosim elektronsko. Ste vsi vdali svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, odstavek 18 izvodično besedilo v dve deli pride v pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 57 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 24 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 60 pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. Amandma 61 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 62 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 63 pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 25 po imensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 65 po imensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 5, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 26, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Amma 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 tam. Pomensko glasovanje glasujte, prosim. Se vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amma 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amma 29 pomensko glasovanje glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 30 za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno. Amandma 31 za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno. Amandma 7, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 8 za, proti, vzdržanje vzdržani, zavrnjeno amandma 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Devet pomensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 33 pomensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amma 11, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amma 12, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 13, poimensko glasovanje za? Eh, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 14. Za proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 15. Za proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 34. Pojemensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 35. Pojemensko glasovanje. Glasujte, prosim ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj prehajamo k resoluciji, tako spremenjeni, pojmensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa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 Dragi kolegice in kolegi, čim prej zapustite dvorano in čim tiše, da lahko začnemo z obrazložitvami eh, glasov. Torej, v kratkem bomo začeli z obrazložitvami, tako da prosim, da tiho in hitro zapustite dvorano. Vesiti vas moram o tem. Kolegi, prosim, da zapustite to dvorano. Tiho in mirno. Moram vas obvestiti o tem, da zaradi velikega števila eh, obrazložitev po današnjem glasovanju moramo zaključiti ob 14.45, eh, to je nujno, zato da se lahko pripravimo na razpravo o 15. uri.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 Kele. Torej, najprej razprava o eh, Evropskem zelenem dogovoru. Gospod Keleher, Renew. Uh, uh, Hvala lepa. Uh, Evropski zeleni dogovor je instrument, ki bo državam članicam omogočil prehod na nizkooglično družbo. Ampak to je samo prvi korak. Prosim, da počakamo, prekinja predsednica, samo 30 sekund bomo počakali, potem bomo ponovno začeli. evropski zeleni dogovor bo omogočil vsem državam članicam prehod na nizkoogljično družbo ampak to je samo prvi korak glasoval sem za ta dogovor, zato ker eh, predstavlja eh, trden načrt za dekarbonizacijo naših gospodarstv. Zato je treba narediti naslednje. Prvič, moramo zagotoviti eh, pravično pravičen prehod na nizkooglično eh, gospodarstvo. Na to je treba zagotoviti, da bodo vlade sprejele ustrezne ukrepe zdaj in ne kasneje. In tretjič, moramo zagotoviti, da zasebna podjetja eh, delajo z roko v roki z vladami. Eh, zmanjkuje nam časa za reševanje planeta. Požari v Avstraliji, bi nas morali eh, vse skrbeti tu v dvorani. Tudi v moji državi eh, imamo zelo veliko število eh, viharjev. Moramo dati ljudem upanje, upanje, da bomo našli pravo rešitev, kajti sicer brez upanja bodo ljudje obupali. Predlagam, da si vsi pogledate Eh, govor uh, novozelandske uh, eh, premijejke uh, pred uh, Božičem. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da se držite ene minute. Prosim, da svoje govore nekoliko skrajšate. 60 sekund ima vsak na voljo. Anthony Hook, Renew. Gospa predsednica, glasovali smo o najpomembnejši dejavnosti, ki se jo bo Evropska unija kdajkoli lotila. Zeleni dogovor je okvir eh, za eh, dejavnost, za reševanje tega planeta, za reševanje podnebja. Eh, onesnaževanje se nikoli ne bo ustavilo na nacionalnih mejah. Vsi moramo biti dejavni. V mojem mestu je onesnaževanje trikrat više, kot so dovoljeni pragovi in eh, lokalni organi si prizadevajo za to, da bi postali mesto brez plastike. Če boste dali lokalnim skupnostim moč, potem jo bodo tudi uporabile in na ta način bomo lahko eh, preprečili eh, uničevanje okolja in s tem uničevanje prihodnosti za naše otroke. Na ta način bomo lahko zavarovali okolje in zagotovili zeleno prihodnost. Eh, gospa Jones je naslednja govornica. Mrs. Jones, the floor is yours. Gospa Jones, besedo imate. Hvala lepa. Uh, urgentne situacije na področju podnebja in okolja eh, predstavljajo najhujše večje izzive za človeštvo danes. Evropa potrebuje gospodarski model, ki bo vzdržan in ki bo primeren eh, za leto 2020 in kasnejše leta, eh, ki bo omogočil odpravljanje neenakosti, da nihče ne bo postavljen ob stran. In eh, zeleni dogovor bo vključeval vse države EU od Romunije do Irske, ampak Imeli pa bomo v vsem tem tudi združeno eh, kraljestvo eh, in Wales je bil prva država na svetu, ki, oziroma prva regija na svetu, ki je razglasila eh, urgentno situacijo na področju okolja. Zeleni dogovor mora celo Evropo usmeriti na to dolgo pot v smeri vzdržnega gospodarstva. Moramo zagotoviti, da bodo okoljske in socialne politike omogočile pozitivne, vzdržne, socialne in gospodarske spremembe, naj si bo znotraj ali zunaj Evropske unije. Gospod Bompard, Gue. Spoštovani kolegi in kolegice, gospa predsednica, naš parlament je eh, razglasil eh, okoljsko in eh, ekološko nujno situacijo. In sedaj moramo delovati na ravni te urgence besedilo, ki ste nam ga ponudili v glasovanje, eh, vključuje sicer dobre namene, ampak eh, ni pa eh, realističen, ni pa ustrezen za sedanjo urgentno situacijo. Naprimer, teh 55 odstotkov Eh, znižanja um, toplogrednih pri, eh, plinov. To je bilo že v prejšnjem dokumentu. To številko je treba povečati. Na to, glede skupne kmetijske politike, sedanje besedilo ne omogoča uh, ekološke tranzicije na področju eh, kmetijstva. Eh, prav tako eh, to besedilo tudi ne vključuje naprimer vseh zahtev, ki jih moramo vključiti v komercialne dogovore. Žal ne moram podpreti tega besedila. Sedaj pa naslednja govornica, gospa Jessica Stigrod. Ena minuta. Hvala lepa. Nimamo še vseh odgovorov. To je prvi korak na tej poti, ampak eh, to je eh, trenutek, ko je človek stopil na luno. Ampak, če se nam obljublja sedaj eh, pristanek na Luni glede znižanja emisij CO2, po drugi strani pa se nam ne da v roke orodja, s katerim lahko to dosežemo, potem je to samo populizem tu imamo milijarde, ki so namenjene uh, zelenim uh, ukrepom, istočasno pa uh, ne uh, vlagamo dovolj v vse, kar te omogoča, se pravi zdravstveno varstvo, socialna enakost in uh, tako dalje. Uh, in, uh, občutek imam, da imamo, da gre tu zopet spet za kozmetične uh, popravke. Evropska unija potrebuje politične vodilne, ki bodo resnično prevzeli uh, odgovornost. Zato bom glasoval proti. Hvala lepa, sedaj pa gospa Šojdrova, Evropska ljudska stranka. Manj tukaj. Hvala lepa, gospod in gospodje. Eh, položaj eh, stališče Evropskega parlamenta glede zelenega dogovora je eh, zelo pomembno. Pričakujem, da bo ta drža ambiciozna, pa tudi racionalna. Žal je drža bolj ambiciozna, kot je racionalna. Sama sem se vzdržala pri glasovanju. Izpostavila bi dvoje. Prvič kmetijstvo. Potrebujemo vzdržno kmetijstvo in moramo Eh, priznati tudi to, da takšno kmetijstvo lahko dosežemo samo s tem, da spodbujamo kmete eh, k izpolnjevanju eh, ciljev in zahtev zelenega dogovora in moramo jim ustvariti tudi nove možnosti, da se bodo lahko borili proti podnebnim spremembam. Na tem področju je predlog sprejemljiv, kar pa ni sprejemljivo, pa je predlog spremembe glede jedrske energije. In to poročilo eh, tudi eh, priznava subsidijarnost in možnost za države članice, da same odločajo o energetski mešanici, ampak eh, ta amandma pa naj bi priznaval jedrsko energijo kot pomemben del boja proti podnebnim spremembam in zato sem, nisem glasovala za gospa jourová za resolucijo o evropskem zelenem dogovoru ker natančno povzema stališče evropskega parlamenta. gre za uravnotežen predlog da bi dosegli podnebno nevtralnost zaščitili okolje in dosegli zdravo kakovostno življenje znotraj zmožnosti planeta. predlog je torej uravnotežen med želenimi cilji soočanja s podnebnimi spremembami pravičnim prehodom na zeleno energijo in ekonomskimi priložnostmi. ključno je zagotoviti sodelovanje med vsemi vsemi deležniki torej državljani regijami lokalnimi skupnostmi strokovno javnostjo civilno družbo in mednarodno javnostjo gospodarstvom. resolucija povezuje doseganje podnebno nevtralne družbe s prenovitvijo industrijske in sme strategije poudarja vodilno vlogo evropske unije in poziva k aktivni spodbudi preostalega sveta. na zeleni dogovor moramo gledati kot na nujni ukrep in hkrati tudi ekonomsko priložnost ter s tem navdihniti tudi druge države onesnaževalke da bomo preprečili ali vsaj ublažili prihodnje uničujoče posledice podnebnih sprememb.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 še vedno imamo regije, ki niso pripravljene eh, na ta prehod, ki ne morejo dosegati eh, zastavljenih eh, ciljev. To je tudi veliki ziv, ta modernizacija evropskega gospodarstva. Ampak kar me skrbi, pa je naslednje. Nekateri glasovi in amadmaji niso korisni. Škoda, da nismo podprli jedrske energije. In presenetljivo je tudi, da parlament eh, ne želi um, izpostaviti učinkov eh, teh eh, ukrepov. To je razočaranje. Običajno bi se v takšnem primeru um, vzdržal, ampak na koncu sem le podprl to, ta dokument zato, ker se moramo spomniti na vso škodo, ki jo povzročamo temu planetu. Hvala lepa. Charlie Weimers, EKR. No, sem mislila, da bo on, potem pa uh, nadaljujemo z gospo Veroniko Vrecionovo. Hvala lepa, uh, gospa predsednica, za besedo. Sama nisem glasovala za ta predlog. Čeprav podpiram celo vrsto uh, ciljev, uh, varstvo gozdov, uh, biotske raznovrstnosti in tako dalje. Ampak na nekaterih področjih so ti predlogi preveč ekstremni in ne bodo vodili uh, do zaželenih ciljev in predstavljali bodo tudi preveliko breme za naše državljane. Sprašujem se, če tisti, ki so glasovali za, če so se posvetovali s svojimi. Um, Voljivci, če se bodo strinjali z zvišenimi stroški za energetske vire in za ogrevanje, ali ste vprašali vaše voljivce, če se strinjajo s tem, da bodo uničena delovna mesta? Mislim, da o tem sploh ne govorite z vašimi voljivci. Eh, to um, jim prikrivate in če si pogledamo, kaj se dogaja v nekaterih državah, če si pogledamo eh, uh, eh, uh, naprimer. Uh, nemire zaradi um, zvišenih cen, potem lahko vidite, kakšne so lahko posledice. Gospa Philips, eh, eh, zeleni dogovor je eh, glavni instrument za boj proti neenakosti v Evropi, pa tudi ehm, za prehod na nično oglično gospodarstvo. In zato sem še posebej ponosna na ulogo, ki smo jo odigrali zeleni na tem področju, da bomo lahko zagotovili, da bomo odpravili fosilna goriva, da bodo ženske v ospredju kakršnega koli zelenega tega dogovora, ampak zeleni si bomo še naprej prizadevali za to, da bo komisija res uresničila eh, zeleni dogovor, ki bo eh, še okrepila okoljske ambicije, ki bo eh, vzpostavila socialno enakost in tako dalje. Gospod Mikvales je naslednji. Imamo kar veliko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 Eh, dokumentu, ki so zanimive, naprimer eh, eh, točka 21 glede najranljivejših, pa tudi druge. Ampak nisem pa mogel v celoti podpreti te rezolucije, zato ker je preveč rdečih linij prekoračenih. Po, naprimer, sploh ni govora o Merkosuru, uh, uh, govora je o tem, uh, hvali se uh, plin, uh, kar je popolna norost um, uh, in še celo vrsto drugih stvari. Uh, eh, SKP uh, eh, predstavlja resno škodo. 60 milijard evrov davkoplačevalskega denarja uh, se uh, plačuje uh, zlasti. Um, za velike kmetije, ki uničujejo majhne kmetije in prav tako eh, eh, tudi ta, eh, to stališče parlamenta v zvezi z 50 odstotnim znižanjem emisij, tudi to ni realistično. V glavnem nisem tega podporil. Gospa Kler Dali ima besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Mi v Evropski uniji um, uh, se verjetno bolje, uh, na bolj ustrezen način ukvarjamo z podnebnimi uh, vprašanji kot mnoge druge države, ampak glasovala sem proti rezoluciji zato, ker ne ustreza temu, kar bi bilo potrebno. In nekatera glasovanja v zvezi z amadmaji kažejo na to, da govorimo zato, da govorimo, da se pa nismo pripravljeni lotiti vzrokov eh, za to eh, kar se dogaja, eh, če si pogledamo samo na to, da je 100 podjetij odgovornih za 70 odstotkov oneznaženja in uničevanja okolja. Prav tako si, naprimer, tu se spodbuja zemeljski plin, če tudi ta ni dober za okolje na milijone vlagamo v um, orožje in v obramno industrijo, kar uh, pušča ogromen uh, ugljikov odtis. Hvala lepa, gospod Glück ima besedo. Hvala, bom govoril nemško. Spoštovane gospe in gospodje, ne strinjamo se z vsem, kar eh, smo eh, danes zajeli v resoluciji o zelenem dogovoru. Pa vendar, le ne želimo zavrniti te resolucije, kajti zlasti mi, neposredno izvoljeni predstavniki Evropske unije, se moramo ukvarjati z vprašanjem okolja in podnebja. Resolucija je kritična do evropskega sistema certifikatov, ko gre za to, da bi ga razširili na osebna vozila in na zgradbe. In tega ne moramo razumeti. Vsa področja, kjer so organizirani certifikati, bodo dosegla umestne cilje, tista področja, ki pa niso zajeta v sistem trgovanja s certifikati, ciljev ne bodo dosegla v naših rokah je zelo dragoceno orodje in po našem mnenju bi morali certifikate razširiti tudi na eh, zgradbe in na osebna vozila. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Gospod Brglez. Glasoval sem za evropski zeleni dogovor, ker je nujen, čeprav v njem manjka jasno razvidna socialna dimenzija in ostaja znotraj netrajnostnega in nespremenjenega načina ekonomskega razmišljanja. opozarjam da bo brez ustrezne solidarne in socialne dimenzije evropskega zelenega dogovora tako eu torej evropska unija in socialna demokracija izgubila podporo ljudi. ker če bo ta koristil le nekaterim ter stroške razdelil med vse ljudi ni je jasno da bo prišlo do upora ljudi ki jih je zelo težko prepričati. vendar je še čas da popravimo to s posebno resolucijo o socialni dimenziji evropskega zelenega dogovora. hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tukaj govorimo o tem, kako zelo si prizadevamo, da bi bili vodilni na področju boja proti podnebnim spremembam. To je pomembno za naš razvoj in za biotsko raznovrstnost. Vendar pa ekologija na evropski ravni tudi omejuje nacionalne politike. Besedilo, ki ga imamo pred seboj, kaže na to, kako zelo totalitarna je Evropska unija, kako zelo zbirokratizirana je ta politika in to se odraža v celotnem besedilu. Zato smo uložili alternativno resolucijo, zato da bi zelen dogovor postal bolj dosleden, odgovoren in pa tudi realističen. Istočasno pa bi zagotovili več 100 milijard um, evrov namenjenih za ta dogovor. Mi menimo, da bi bilo besedilo, ki ga imamo tukaj, zelo škodljivo za evropejce in za celotno eh, stanje. Z, ni nasprotujemo vrvanju okolju, vendar pa smo s, m, se vzdržali pri glasovanju zaradi vseh teh razlogov, ki sem jih tukaj navedla. Gospod Helen, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, pred 50 leti so bili ogroženi tako tigri, eh, levi in tigri. Volkovi in tigri sedaj niso eh, več eh, omejeni in eh, volkovi, ki so v bogatih državah, so zaščiteni. In najboljše, kar se lahko zgodi živalim, je kapitalistično tržno gospodarstvo. Karl Marx je govoril o brutalnem režimu in videli smo, kaj se je zgodilo v bivših sovjetskih državah. In ponovna pogozditev, biotska raznovrstnost, zaščita ogroženih vrst živali so zadeve, proti katerim se lahko bojijo, borijo samo tiste države, ki so dovolj bogate. Če si želite ohranjanje narave, prosim, podprete, morate podpreti konservativce. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Vondra. Mikrofon, prosim, za govornika. Šetriti zdroje, jak revitalizovati lesy. pogozditev, varčevanje z naravnimi viri, zaščita voda. Besedilo, ki ga ima pred seboj, je dosti preradikalno in zaradi tega te, tega besedila ne morem podpreti. Cilji za zmanjšanje emisij do leta 2030 eh, niso v skladu z realnostjo. Evropska komisija je obljubila milijardo evrov na leto iz evropskega proračuna za zeleni dogovor in eh, to ne bo dovolj. Vas tudi prosi, da podpiramo naprej, še naprej jedrsko energijo, s katero naj bi prebrodili tranzicijsko obdobje. Predlogi sprememb, ki smo jih vložili, niso bili spreti, zato sem eh, glasoval proti besedilu. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Džambacki. Kolegi, obeden v glasovah proti, tako ne rečem. Gospe in gospodje, močno nasprotujem zelenemu dogovoru. Ne samo zaradi tega, ker je to čuden dokument v skladu z novim kultom, ki, lah, ki nas lahko pelje v psihozo in nevrozo. Pred nekaj meseci smo glasovali za to, da po Evropski uniji vozijo prazni tovornjaki, istočasno pa ste glasovali za ta dogovor. Ta dogovor zahteva odpravo uporabe premoga v Evropski uniji, istočasno pa ne podpiramo najbolj okolju prijazne energije, to je jedrska energija. Imamo samo sončno in vetrno energijo. Istočasno pa vidimo, da infrastruktura, ključna infrastruktura, eh, infrastruktura prehaja v roke Kitajcev. Gospa predsednica, prekinja govornika, najlepša hvala. Sedaj pa gospa Gill. Um, Močno podpiram evropski zeleni dogovor. Izziv je tako zelo obsežen, da potrebujemo pravo eh, revolucijo. Ne samo glede tega, kaj počnejo države članice, ampak moramo k temu pritegniti tudi naše državljane breme ne smejo nositi samo tisti, ki imajo najnižje prihodke in ki imajo najmanj sredstev. Zagotoviti moramo, da populisti ne bodo izkoriščali strahov ljudi glede sprememb. Istočasno moramo poskrbeti za to, da bodo naši državljani razumeli, kako zelo pomembno je, da nadaljujemo s tem delom in da zagotovimo Transnost planeta. V odboru Ekon sem bila vodilna na področjih finančnih storitev in veliko dela smo opravili tudi na tem področju. Zelo sem zadovoljna, da smo lahko podprli to resolucijo. Najlepša hvala. Sedaj gremo na naslednjo obrazložitev glasov in kontekstu je izvajanje spremljanja določb o državljanskih pravicah v sporazumu stopov Združenega kraljestva. Prvi ima besedo gospod Billy Kelleher. Skupina Renew za eno minuto. Oh, I'm very sorry, I didn't realize that he left. Je že odšel. V prejšnji razpravi je sodeloval. Besedo dobi Jackie Jones iz skupine S2.